so me obvestili o odločitvi okrožnega sodišča eh, in sicer v zvezi z postopkom zoper Hermana Winklerja eh, in sicer eh, po ukinitvi imunitete z odločitvijo Evropskega parlamenta 12.